60 evrov za odrasle, ampak še vedno bodo vizumi cenejši od 130 evrov, ki jih zahtevajo ZDA in pa 150 evrov, ki jih zahteva Kitajska. Evropska unija je torej v tem smislu cenejša in tudi ni toliko zaprta. Na to pa še občutljivo vprašanje povezave med državo izvora in sprejemanjem oseb, ki nimajo dovoljenja za prebivanje na evropskem območju. To je potrebno podariti. Še 30 sekund mi pustite, spoštovani predsednik, da zaključim. Zahvaljujem se poročevalcu Juanu Fernando Lopezu Aguilaru za vse delo, ki ga je vložil v ta dosej. Čestitke, obenem se zahvaljujem tudi različnim kolegom za dobro izmenjavo, še posebej gospodu Bekerju in pa gospe Veržija. Imeli smo dinamično razpravo. Lepo se zahvaljujem vsem sodelavcem in sodelavkam za odlično delo, ki so ga opravili. Najlepša hvala. Trideset let že sedim tukaj in to je moja zadnja intervencija. In lahko rečem, da ni lepšega političnega projekta kot to, da gradimo Evropo. Naj živi Evropa. Mulcumim. Mulcumim. Najlepša hvala. Ja, danes smo malo čustveni. Samo počakajte na moje sklepne besede, potem bomo šele čustveni. Sedaj pa bom dal besedo Mariji Kristini Veržija. Najlepša hvala, gospod predsednik. Še nikoli ni bil obseg migracij tako velik kot trenutno. Na milijarde oseb potuje vsako leto, še posebej so to ljudi severa. 500 milijonov oseb vsak o leto pride tudi v Evropsko unijo. Med temi je več milijonov migrantov, tistih, ki iščejo prebivališče na območju Evropske unije iz različnih migracijskih razlogov. Kljub trudu našega poročevalca mislim, da nismo dosegli ustreznega ravnotežja. Ampak mislim, da je dobro, da smo poskrbeli za turistične premike, pa tudi za zakonite in nezakonite migracije politična realnost, kljub vsem katastrofam, kljub smrti, mislim, da se usmerja v nadzor nad mejami. Obenem pa ne poskrbimo za vse tiste, ki niso imeli sreče, da bi prišli k nam po zakonitih poteh. Ampak teh rednih migracij je 20krat več kot nezakonitih migracij. 2,5 milijona vsako leto. Mislimo, da pogosto zapiramo vrata ravno beguncem. In to sem opazila tudi v času dela v zadnjih dveh mandatih. 90 odstotkov tistih, ki jim Evropska unija odobri status mednarodne zaščite, in to v zadnjih treh letih, so prišli k nam po nezakonitih poteh. Mislim, da bi morali postopati drugače. Gospod predsednik, še 30 sekund mi dajte na voljo, saj je to tudi moja zadnja intervencija. Zahvaljujem se vsem, ki so mi pomagali v času teh dveh mandatov. Spoštovani kolegi, med vami vidim številne, s katerimi sem rada sodelovala, ne glede na to, kateri politični skupini pripadate. Zahvaljujem se osebi politične skupine, mojim sodelovcem in sodelkom, pa tudi vsem tehničnemu osebju, pa tudi tolmačem, tehnikom in vsem, ki nam omogočajo delo v dobrih okoliščinah. Vsem tistim, ki jih ne vidimo, pa so vendarle z nami. Vsem se lepo zahvaljujem. Še naprej bom z zanimanjem in pozornostjo spremljala delo Evropskega parlamenta, saj to prav gotovo ni nek neuporaben kraj in pa institucija, o čemer nekateri govorijo. Najlepša hvala. Now let me tell you. Dovolite mi, da vam sedaj povem, zakaj vam dam več časa, kajti s tem bodo še vsi poslanci v dvorani, ko bom sam povedal čisto isto. Sedaj pa dajem besedo gospe Bodil Valero. Hvala za besedo. Tudi jaz potrebujem več časa, kot ste mi ga pa dodelili. No, upam, da ne. Vizumski zakonik je tudi prvi dosek, ki mi ga zaupala moja politična skupina, se pravi Zeleni. In tudi v tem sklicu parlamenta bom govorila ponovno o tem dosjeju, ki je bil moj prvi dosje. Komisija je predložila zelo dober prvotni predlog, s katerim bi lahko omogočili marsikomu, da pride v Evropsko unijo, ampak seveda svet se ni strinjal s tem in je tudi postavil določene prepreke. Potem smo dobili nov prenovljen predlog, ki je bil pa popolnoma drugačen od prvotnega, ki bi olajšal pridobivanje vizumov, vse je bilo povezano tudi z vračanjem. Vem, da je poročevalec storil izjemno delo, hotel je tudi rešiti marsikaj, kar smo si mi zastavili, ampak mislim, da nam ni uspelo. Nismo mogli dobiti nazaj tisto, kar je najbolj pomembno. Zeleni ne bomo glasovali za to poročilo, ker pač imamo tukaj povezavo z vračanjem. Kljub temu, da priznavam, da ima ogromno dobrih predlogov, pristojbine. Mislim, da bo to zelo težko za družine iz revnih držav, ki si ne bodo mogle privoščiti teh dragih pristojbin. Se mi čisto vseeno, koliko Kitajska oziroma ZDA zaračunajo za vizume. Čisto na koncu pa bi se rada vsem zahvalila za čudovito sodelovanje in tistim, ki boste tukaj ostali, želim ogromno sreče. Najlepša hvala, sedaj pa dajem besedo gospodu Akriju za eno minuto. Uh, hvala za besedo. Definicija države je politična tvorba, ki nadzoruje svoje meje in svoje ozemlje. Ta predlog za vizumski zakonnik je primer za to, da Evropska unija hoče postati država. Podobno počne pri ribištvu na področju mednarodnih sporazumov, sedaj pa počne pri mejnem sporazumu. Govorite o usklajevanju, ampak gre za centraliziran pristop. Uh, In mislim, da tukaj popolnoma pozabljate na načelo subsidijarnosti. Zato se moramo malo zamisliti nad tem. Evropska unija nam mora dati nekaj nazaj, pristojnosti, ki smo jih izgubili in Združeno kraljestvo se seveda bori za to. Države članice morajo biti pristojne za vizumsko politiko. To poročilo pa gre v popolnoma nasprotno stran. to pa bo privedlo tudi do dodatnih valov beguncev in priseljencev v Evropsko unijo. Najlepša hvala. Monsieur Le Breton. Gospod Le Breton, dve minuti imate na voljo. Merci, monsieur le président. Najlepša hvala, gospod predsednik. Pregled Evropskega vizumskega kodeksa je namenjen poenostavljanju potovanja državljanom iz tretjih držav v Evropsko unijo. To je novo orodje za migracije in temu izrazito nasprotujem. Pridobivanje kratkoročnega vizuma naj bi poenostavil te premike, ampak to je nepazljivo. Mislim, da se bodo na mejah še pomnožile vse napake in zlorabe. Besedilo prav tako ne upošteva razumne zamisli, da bi zavrnili izdajo vizuma nekaterim državljanom tretjih držav, ki prečkajo mejo na nezakonit način. Na ta način bi morali zaščititi Evropo. Proces teh ukrepov je torej neprimeren. Pogoji, zapisani v to besedilo, pa ne vodijo k nobenim konkretnim rešitvam. Zamišljeno besedilo v prvotni različici naj bi ustvarjal nove zakonite poti za vzpostavitvijo Evropskega vizumskega kodeksa. Ampak mislim, da to nikakor ne bo omejilo nezakonitih migracij. ta ideja je bila vsaj na nek način zavrnjena. Migracije so povezane tudi z demografsko eksplozijo Afrike. Tega se moramo zavedati. Morda res prejmemo nekaj deset tisoč zakonitih migrantov, ampak to pomeni, da nas bo na vratih pričakalo še več deset tisoč nezakonitih migrantov. Potrebujemo veliko bolj učinkovito zaščito nacionalnih meja, pa tudi zunanjih meja Evropske unije. Še posebej sem zadovoljen da bom v zadnji intervenciji mandata dobil priložnost, da hemicikl opomnim na zadnjo razpravo. Tukaj ne gre za nekaj dobil, dopolnilnega, ampak za nekaj osrednjega. Mislim, da je civilizacija Evropske unije s tem besedilom ogrožena. Najlepša hvala. Sedaj pa dajem besedo gospodu Diazu. Mire, 90 sekund imate na voljo, hvala za besedo. Dragi komisar, predsedujoči, rad bi čestito poročevalcu. Dobro je, da spostavimo vizumski zakonik, ki je seveda pomemben za preprečevanje nezakonitega priseljevanja. Mislim, da je to tudi pomembno za ustrezno delovanje ostalih pomembnih ekonomskih sektorjev. Poglejmo si seveda turizem. V letu 2020 2016 smo eh, v Evropski uniji izdali na milijone kratkoročnih vizumov za zelo kratek čas. Sedaj seveda govorimo o večkratnem vizumu z podaljšanjem, to je tudi zelo dobro. Vem pa, da moramo seveda tudi izboljšati sodelovanje, zlasti administrativno sodelovanje, to je ena izmed številnih izboljšav, ki ga predvideva prenovljen vizumski zakonik. Mislim pa, da moramo seveda tudi zmanjšati vse možnosti za zlorabe. Treba je seveda izpolniti vse zahteve iz SISA in VISA, tako da bomo lahko tudi zagotovili interoperabilnost vseh informacijskih sistemov. Tudi sam odhajam. 35 let sem že v javni funkciji in sebi povzel z eno besedo. Najlepša hvala. Najlepša hvala vsem za vaše sodelovanje. In seveda zahvaljujem se vam iz vsega srca. Between... Dobro, vsi se zahvaljujemo, najlepša hvala. Sedaj pa klo, dve minuti imaš na voljo. President, thank you. Hvala za besedo. Uh, Res sem vesel, da eh, tudi namenjaš poslancev dovolj časa, da se poslovijo. Dobro je, da se pogovarjamo danes o temu zakoniku, rad bi seveda čestital poročevalcu, ki je v svojem poročilu tudi omenil potrebo po kratkoročnih visumih. To je tudi Moj zadnji govor kot predsedujoči odbora Libe. Sicer nisem hotel govoriti na dolgo in široko, ampak vidim številne kolege iz mojega odbora v tej dvorani. Se pravi, če si boste pogledali sam glasovalni seznam boste tudi videli številna poročila, ki prihajajo iz mojega odbora, recimo na področju meja, Schengna, Dublina, tudi azilnega svežnja. Seveda, rad bi se zahvalil tudi komisarju, ampak nažalost so številna poročila zamrznjena, kajti naš odbor, odbor Libe, res izjemen odbor, mi smo seveda pripravili največ mnen, ampak naši dosjeji so najbolj kompleksni zaradi političnih razmer. Res bi se rad zahvalil vsem članom odbora Libe, s katerimi sem sodeloval v zadnjem mandatu res ste pripravili izjemne zakonodajne predloge in upam, da bomo v naslednjem sklicu parlamenta odmrznili naše delo. Upam, da bodo države članice tudi razumele naše vizijo in kakovost našega dela. Naš parlament ne potrjuje samo to, kar mu da na mizo svet skupaj s komisijo, ampak sooblikuje zakonodajo, nikoli ne bom pozabil te izjemne izkušnje. Najlepša hvala. Hvala, sedaj pa gospod Jurek, samo minuto imate na voljo. No, če ne boste zapustili dvorano, oziroma če nas boste zapustili po tem sklicu, ma, imate še nekaj več časa na voljo. Hvala za besedo. Pet let sem Evropskem parlamentu. Služil sem moji državi in Evropski uniji, družini evropskih narodov. Res je simbolično, da se na koncu pogovarjamo o mejah. Meje so namreč nekaj, kar opredeljuje države. Sveda smo odprli meje, to je nekaj dobrega, ampak po drugi strani je meje treba tudi nadzirati, kajti na takšen način država je tudi uveljavljajo svojo suverenost. Države članice morajo biti pristojne za meje. Dolgo časa delamo na vizumskem zakoniku in vem, da so določeni poslanci hoteli v to zakonodajo pretihotapiti res nezakonite koncepte, ki omogočajo nezakonito priseljevanje. Evropa bo namreč obstala, če bodo obstale države članice. Najlepša hvala. Sedaj pa dajem besedo kolegici Vikstrom, ki se je že poslovila od nas. Najlepša hvala, seveda tudi sama bi se rada zahvalila poročevalcu za opravljeno delo. Moram povedati, da je bilo delo zelo težav, ampak vsi smo se zelo potrudili, lahko podprem kompromisne rešitve, zlasti glede pristojbi in pa tudi vizume za večkratni vstop. Dobro je tudi, da smo marsikaj tukaj tudi uskladili. Na takšen način bomo se lahko bolje urejali, nadzirali bomo varnostna tveganja. Tudi sama se zadnjič oglašam v tej dvorani in zato bi se rada vsem zahvalila za njihovo sodelovanje, za vse razprave. V zadnjih desetih letih smo res marsikaj dosegli. Služili smo evropski demokraciji. Tudi ko se politika konča, včasih imamo še prijateljske vezi tisti, ki ostanete tukaj. No, želim vam ogromno sreče, pa tudi tistim, ki se bodo poslovili od svojega mandata. Sedaj pa Martina Andersen za eno minuto. Nažalost je ta predlog napad na priseljence in renljive skupine. Tisti, ki so najbolj napredni, so popustili desničarjem in so seveda popustili strahovom glede varnostnih tveganj in sedaj gradijo Evropo, ki bo trdnjava. Po drugi strani pa imamo državljane tretjih držav, ki za vstop v Evropsko unijo kupujejo tako imenovane zlate vizume, navadni ljudje iz držav, kjer so vojne, ne morajo dobiti humanitarnih vizumov. To je res nezaslišano. Zdi se, da jih obravnavamo kot odpadke in ne kot ljudi. Mislim, da je ta zakonodajni predlog samo poskus, da Evropska unija pozabi na svoje humanitarne zaveze. Noben človek, nobeno človeško bitje ni nezakonito, to bi želela povedati. Sedaj pa gospod Hvala za eno minuto. Turizem je pomemben. Hvala, gospod predsedujoči. Industrija in turizem je zelo pomemben za gospodarski razvoj Evropske unije. Leta 2018 je v Evropo prinesel 17 milijard evrov in veliko uh, podjetij in veliko ljudi dela tam. L 617 milijonov. Um, turizmov je prišlo v Evropo in prispevali so 3,9 odstotka BDP-ja v Evropski uniji in to je predstavljalo 5,1 odstotka celotne delovne sredi. Te podatke govorijo sami. Industrija, turistična industrija raste in uh, kaže interese tistih, ki se odpravljajo v Evropo in ta reforma je pravi korak v ta smer. Poenostavlja uh, okvir, zakonodajni okvir ter uh, olasne, on, po, po, poenostavlja uh, um, pridobitev vizuma in s tem bomo tudi izboljšali sodelovanje z tretjimi državami glede vračanja državljanov, ki so v Evropi in pri, tam prebivajo nezakonito. Vizumska politika je vzvod, ki ga ima Evropska unija na voljo in ki bi jo morali uporabiti zato, da bi tretje države bolj sodelovali pri vračanju. Hvala. Sedaj pa dajem besedo gospodu Koeju za 90 sekund. Hvala za besedo prisão do Visumski kodeks je zelo pomemben mejnik pri prenovitvi evropskih politik. Mi seveda sedaj spodbujamo turizem, ki je seveda pomemben za Evropsko unijo. In tudi na portugalskem smo se prizadevali za to, da bi omogočili lažje pridobivanje vizumov za turiste, pa tudi za pogoste potnike. Recimo, če se pogledamo križarjenje in sam turizem križarjenja. Ta turizem je zelo pomemben za najbolj oddaljene otoke, recimo Madero in za Kanarske otoke, tudi za te najbolj oddaljene pokrajine v Evropski uniji moramo zagotoviti lažji dostop do vizumov, seveda nadzor je tudi pomemben. Je pa res, da smo politiko vizumov povezali z politiko vračanja. Pripričan sem, da je to tudi pomemben ukrep, ampak seveda potrebujemo še ostale ukrepe. Najlepša hvala. Inoj. E e hvala predsedujoči dovolite mi sekundo da povem nekaj o odboru v katerem sem delala. kot zadnji govor v odboru libe v tem eh, zakonodajnem obdobju. veliko smo naredili v tem sklicu. Eh, in prispevali smo k ustvarjanju skupnega azilnega sistema, ki je pravičen in solidaren. Uh, in delali smo skupaj in ker je bilo možno, smo našli skupno podlago, investirali smo v naše vrednote in še naprej si bom za to prizadevala in to bom počela in upala v pravično, v upanju v pravično družba in upam, da mi bodo evropski državljani to omogočili. Pred nami je še dolga pot in po štirih letih intenzivnega pogajanja lahko ponosno povemo, da Evropska unija ima sedaj skupno vizumsko politiko. In s tem bi se sedaj želela zahvaliti odbor, odboru Libe, kjer sem delala. Gre za politika, ki je sestavni del območja brez notranjih meja in ki je Eh, bistveni instrument, ki olajša gibanje. Eh, zaradi tega teh potovanj prihaja zaradi eh, zabave ali pa zaradi dela. In to je politika, ki mora biti usklajena z drugimi evropskimi politikami, kot so recimo trgovinske, kultura, turizem Um, poenostavili smo postopke, zmanjšali stroške in točno določili, katera država članica je odgovorna za obravnavo prošnje, zlasti, če nekdo želi obiskati več držav članic. Še nekaj minut, še za nekaj minut vas prosim, kajti prvi del sem porabila, zato sem se zahvalila odboru. Uloži, um, uloži, uložitelj za zahteve lahko sedaj to stori lažje in predvideli smo tudi pritožbeni postopek in eh, za tiste, ki niso dobili vizuma. Šlo je za štiri leta dolgih pogajanj, ki so omogočila te reformi, da ostaje znotraj pravnega okvira, ki ustreza vsem temeljnim pravicam. Hvala. Hvala. Spoštovane kolegice in kolegi, razlog za to, da se še vedno pogovarjamo, je to, da je to zadnje plenarno zasedanje za številne kolegice in kolege, tako da so bili številni govori dopolnjeni z osebno noto, prosim, da izrazite nekaj razumevanja za to. Zdaj pa, če postopek pritegnite pozornost predsednika, štiri kolegi ali kolegice, potem pa bo na vrsti komisar, gospod Kanjete, pa še poročevalec, gospod Lopez Aguilar, ki bo zaključil s to razpravo. Zdaj,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 nekakšen sklepni del tega mandata in zato morda nismo tako osredotočeni, kot bi morali biti. Ampak govorimo o vizumskem zakoniku, ki je pomemben za vse evropske državljane. Podpiram novi vizumski zakonik. Mislim, da je kompromis razumen, tako v smislu poenostavitve določbe za tiste, ki potujejo zakonito, kot tudi za tiste, ki so upisani v sistem. Tem posameznikom ni treba biti več prisotni osebno, ko vložijo svojo prošnjo. Na to pa še vprašanje dolgega trajanja vizuma za večkratni vstop, tudi to poenostavlja življenje posameznih ljudi. Okrepili bomo po drugi strani tudi varnost, kar je še kako pomembno zaradi pritiskov migracije, pa tudi predpisi so bolj strogi. Določili smo pristojbino za vizume in obenem imamo tudi več ukrepov za primere vračanja. To podpiram. Marias. Najlepša hvala. Imam pripombe glede samega postopka pri vizumskem zakoniku. Na osnovi postopka se odločamo, kdo ima dostop do Evropske unije. Ampak zavedati se moramo, gospod predsednik, da je še vedno predvidena karantena za tiste, ki potujejo z letalom preko Aten v Bruselj. Izvajajo se nezakoniti pregledi potnih listov v Bruselj, čeprav je to prepovedano. In že večkrat sem se glede tega pritoževal na Evropskem parlamentu, prosil sem tudi za pojasnilo strani Evropske komisije, pa še nisem prejel odgovora. Pred nekaj dnevi so se dogajale podobne stvari. Če želimo unesti nekaj reda, v vizumsko politiko in v mehanizem sprejemanja posameznikov v Evropske unije, to že v redu. Ampak, da se uvajajo nezakoniti meni pregledi v Bruslju in drugod za vse tiste, ki potujejo iz Grče, to nespremljivo. Etheridge. Najlepša hvala. Žal mi je, da kvarim to trepljanje po ramenih, in pa medsebojno prijaznost. Žal mi je, da bom razpočil ta mehurček radosti in veselja, ampak vizumski zakonnik je odgovornost držav članic. To ni odgovornost neke nadnacionalne superstrukture ali pa države. To je še en primer prekomernega centraliziranja oblasti, s čimer bomo škodili nacionalnim državam članicam. Ljudje v Grčiji, imajo drugačen pristop do ljudi, ki prihajajo tja, kot ljudje v Franciji, v Nemčiji in tako dalje. Hvala Bogu in upam, da bo ta situacija ostala nespremenjena. Zahvaljujem se vsem tistim, ki nas zapuščate, nekateri ste vnesli veliko življenja v ta projekt, čeprav so bili nekateri predlogi nekoliko zgrešeni in to je prav gotovo ena od najslabših zamisli, ki sem jim bil priča na Evropskem parlamentu. Kaj naj storim, le enkrat se živi. Dobro gospodine predsjedavajui najvanija nova. najlepša hvala gospod predsjednik najpomembnejša nova določba naj bi zagotovila vzvod pri ponovnem sprejemu pozdravljam vzpostavitev mehanizma ki bo omogočal evropski uniji da uporablja vizumsko politiko in na ta način spodbudi tretje države, da sodelujejo pri postopku ponovnega sprejema. Evropska komisija je končno upoštevala tudi dejstvo, da vizumska politika pomeni dober vzvod za tretje države, ko gre za ponovni sprejem nezakonitih migrantov. Čeprav je to majhen korak v pravo smer, ga pozdravljam v upanju, da bo novi mandat Evropskega parlamenta, pa tudi Evropske komisije, pomenil ustrezno prilagoditev vizumske in migracijske politike novi resničnosti. Hvala. Najlepša hvala. Spoštovane kolegice in kolegi, zdaj pa bom prosil komisarja Kaneteja, da prevzamem besedo. Izvolite. Najlepša hvala, gospod predsednik spoštovane poslanke in poslanci, najlepša hvala za to pomembno razpravo. Nova uredba bo posodobila vizemsko politiko, zagotovili bomo večjo varnost, obenem pa poenostavili zakonito potovanje. Zagotovili bomo pravično obravnavo vseh prosilcev, obenem pa bomo omogočili laže potovanje v Evropsko unijo z namenom turizma in poslovje, poslovanja. Obenem mislim, da bomo prispevali k večjemu gospodarstvu in rasti v Evropski uniji, pa tudi medkulturnim izmenjavam. Poleg tega pa bomo na osnovi novih predpisov pridobili močnejši okvir za sodelovanje z tretjimi državami, sploh v okviru ponovnega sprejema nezakonitih migrantov. Upam, da boste lahko podprli kompromise glede vizijskega zakonika pri glasovanju. Na naši strani, to vam lahko zagotovim, bo Evropska komisija odigrala svojo vlogo pri izvajanju teh novih določb. Najlepša hvala, gospod predsednik. Hvala, spoštovani komisar Kanete, zdaj pa še kolega Lopez Aguilar. Res bi se vsem rad zahvalil in upam, da bomo glasovali za to poročilo. Razumem, da da je ta uredba zakonodajni akt, s katerim bomo pomagali 80 milijonom ljudem, ki prihajajo v Evropsko unijo. Vem pa, da se delo tukaj nikoli ne zaključi. Vem, da je treba še razrešiti številna odprta vprašanja. In sicer treba je pomagati tistim priseljencem, ki uh, doma živijo v humanitarni krizi. In zato jim moramo tudi omogočiti humanitarni vizum in upam, da ga bomo lahko tudi podprli skupaj s komisijo. Mi smo glasovali za njo. V naslednjem sklicu Evropskega parlamenta, pa tudi v naslednjem mandatu komisije, mora komisija odgovoriti na ta vprašanja in tudi pomagati ljudem, ki bežijo pred nasiljem in pregonom. Kaj ti nimajo nobene druge zakoniti poti, razen da umrejo. Še enkrat najlepša hvala vsem, ki ste sodelovali v tej razpravi. Thank you very much. Najlepša hvala. Spoštovane kolegice in kolegi, hvala, da ste se v tako velikem številu udeležili tega zasedanja, tako da se vam lahko vsem zahvalim, tudi jaz. Imam zdaj zadnji nastop v tej uradni funkciji. Želim vam veliko sreče in uspeh v prihodnosti. Hvala. Je vous ai vu, monsieur Abbas, et je suis prévenu. Sem vas videla, dobro ste me opozorili na to, gospod eh, Vjoti. No, po vrstnem redu. Gospod Lamberts. Merci, madame la présidente, c'est un plaisir. Hvala, gospa predsednica, veliko veselje mi je, da predsedujete temu zadnjemu glasovanju tega parlamenta. Ah, ne, kakšna napaka, še jutri bomo glasovali. Tam bom, brez skrbi. Naj to nikogar ne skrbi. Nikakor nisem nameraval špricati glasovanja. Čisto nobenega glasovanja nisem še zamudil. Gospa predsednica, prosim, da se lahko obrnem na gospoda Kanite. Evropska komisija naj bi bila varuhinja pogodbe, ampak prišlo je do navskrižja interesov glede predsednika vlade Češke. V ponedeljek je komisar Oettinger govoril na odboru za proračun in povedal nam je, da očitno to razkrižje interesov še vedno traja, ampak da moramo nekako premestiti te stvari, da situacija ni gotova in da naj bi še naprej delali. Danes pa opažamo, da češka policija izrecno in osebno ogroža češkega premijeja. In Evropska komisija še vedno noče reševati tega vprašanja. Gospod Kanjete, ali naj si razlagam, da ima Evropska komisija politične razloge za to, da prelaga preiskovalno delo, to, kar smo zahtevali od vas, ki ste varuh pogodbe. Proti Evropi. Ljudska motivacija se bo le širila, če tega ne bomo rešili. Dvakrat Evropska komisija ni poskrbila za ustrezen odgovor in tudi danes še nismo dobili pravega odziva. Hvala, gospod Lambert. Prav gotovo vam bomo lahko še enkrat prisluhnili. Žal. Gospod Vjoti. On écoute monsieur Vjoti, mes chers collègues. Président, intervengo perché spregovoril bom, ker se mi zdi neverjetno, da iz te dvorane nihče ne govori o tem, kaj se dogaja v Libiji. Ne o vojni, kaj ti Libija je v vojni, ampak zaradi tega, kar trpijo približno 200 tisoč eh, beguncev, ki jih Evropa pusti tam v koncentracijskih taboriščih, da umirajo. Evropa jih tam pušča, da eh, umirajo zaradi bomb. Vsi skupaj moramo zahtevati od voditeljev držav eh, in vlad, da jih jih rešijo, zahtevati moramo, da jih pripeljajo v Evropo in da osvobodimo to državo in da rešimo te ljudi, ki so v vojni. To mora narediti parlament. To je naša vloga. Merci, Hvala, gospod Vjoti. Gospod Freund. Merci, madame. Uh, I need one minute. Hvala, gospa predsednica minuto časa vam bom vzel, tega ne boste obžalovali, bo pa to izziv za tolmače. Nisem mogel najti odstavka, ki ste si ga zamislili. Torej, mislim, da bomo morali z nekaterimi stvarmi počistiti z lopato in z metlo, ampak vsakeč si zatiskamo oči. Hvala vsem prijateljem, vsem, ki delajo tukaj, tudi tistim, ki nam strežejo v baru, ki nam pomagajo pri glasovanju, ki nam pomagajo v garažah, tudi faražovi vozniki, pa tudi hvala vsem, ki so upoštevali tiste, ki so želeli voziti hitro. Zahvaljujem se tudi čistilkam, ki so tako vljudne. Vsi ti bodo tukaj ostali. Najlepša hvala. Zahvaljujem pa se tudi vsem tistim, ki prevajate te govore in jih tolmačite. Zdaj se prav gotovo mučite s temi mojimi rimami. No, ko se bodo časi spremenili, pa se boste prav gotovo strinjali. strinjali. Danke, thank you in merci. Hvala. Merci, monsieur Freund. Hvala, gospod Freund. Ne vem, ali sem zaobjela te vaše rime, ampak zdelo se mi je kar dobro. Miranda, postopkovno vprašanje? Brez skrbi. No, izvolite señora presidenta ahora que se termina la legislatura quiero eh, citar. sedaj moram omeniti sedmi člen poslovnika našega parlamenta treba je omeniti dva poslanca iz vrst zelenih jaz sem tisto že več kot dvajset let dvajset dni v zaporu. In oba ne smemo pozabiti. Najlepša hvala. In na koncu še gospod eh, Kologlu, prosim, da ste čim krajši. Hvala, gospa predsednica. Prosil bi vas za pomoč, za pomoč bi prosil tudi vse kolegice in kolege. Bil sem član uradne delegacije, ki se je odpravila v Združene države dvakrat. Tam so mi zavrnili izdajo vizuma, Počakajte trenutek, prosim. Nikakor nisem povezan s terorističnimi dejavnostmi in brez skrbi. Zavrnili so mi vstop zato, ker sem novinar, ker sem filmograf. Vem, da ste na Trumpovi strani in brez skrbite, to je že jasno. Prosim, gospod Kologlo, da zaključite z vašo intervencijo. Predsedniku Evropskega parlamenta sem pisal. V povezavi s to težavo nisem dobil nobenega odgovora in pomoči, tako da štejem na vašo podporo, na pomoč vseh demokratičnih kolegov. Ne, vaše pomoči na skrajni desnici ne potrebujem, nisem govoril o vas. Hvala pa ostalim, ki mi boste pomagali. Euh, no, zdaj pa bomo začeli z glasovanjem. Prvo poročilo gospoda Sajra, to je glasovanje o celotnem poročilu, začetek glasovanja. Konec glasovanja. Sprejeto. S tem je zaključena prva obravnava Evropskega parlamenta, potem pa drugo poročilo gospoda Sajerja. Gre za pomensko glasovanje. Začetek glasovanja. Predlog sprejem 585. Konec glasovanja. Sprejeto. Potem pa 586 glasov za proti vzdržanju. Sprejeto. 587 glasov za proti vzdržanju. Sprejeto. Prva obravnava parlamenta je zaključena, potem pa še tretje poročilo gospoda Sajera, poemensko glasovanje, začetek glasovanja. Konec glasovanja. Sprejeto tem je zaključen prva obravnava parlamenta. Zdaj pa poročilo gospoda Artuja. Želeli ste besedo. Na hitro, prosim. Merci, madame la présidente. Hvala, gospa predsednica. Spoštovane kolegice in kolegi, to je moja zadnja intervencija na plenarnem zasedanju. Poročilo, o katerem boste glasovali, zadeva zakonodajo, s katero naj bi zaščitili proračun Evropske unije v primeru Brexita brez dogovora. Vsi vemo, v kolikšni meri ne bi bil uškodovan naš proračun. Naš proračun je vsekakor zelo odvisen od nacionalnih prispevkov. Pred odhodom iz parlamenta bi želel govoriti o svojih idealih in prepričanjih. Moj ideal je, da bi evropski proračun postaja proračun svetovne vele sile. Moja strah pa je to, da države članice ne bodo povečale svojih nacionalnih prispevkov. In moje prepričanje še na koncu je to, da mora povečanje evropskega proračuna biti skladno tudi z zmanjšanjem nacionalnih proračunov. Gre torej za nekatere prenose proračuna v evropski proračun upam, da bomo lahko v naslednjem mandatu opredelili tudi nova evropska lastna sredstva. To bo javno dobro. Države članice v globalnem kontekstu le na nacionalni ravni ne bodo mogli poskrbeti za svojo blaginjo v prihodnosti in jo tudi zaščititi. Spoštovane kolegice in kolegi, cenim vaše sodelovanje za ocenim vse dobro delo, ki ste ga vložili v to in obenem se zahvaljujem vsem, ki ste sedeli na odboru za proračun. Evropska unija še vedno pomeni velik boj, boj, ki ga pijemo vsak dan. Ta Evropa, ki jo imamo, je tudi po vaši zaslugi ostala na varnem. Upam, da se bo to nadaljevalo. Hvala za vaše delo, naj živi Evropa in naj živijo države članice. No, zdaj pa bomo glasovali o tem poročilu, poemensko glasovanje, začetek glasovanja. Konec glasovanja. Sprejeto. Zdaj pa poročilo gospoda Elere, poimensko glasovanje, začetek glasovanja, konec glasovanja. Poročilo je spreto. Poročilo gospe Hübner, poimensko glasovanje, začetek glasovanja. Konec glasovanja. Sprejeto. Zdaj pa nasprotovanju skladu s členom 105.3 poslovnika uvajanja in operativno uporaba sodelovalnih inteligentnih prometnih sistemov. Glasovali bomo o celotnem predlogu. Kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Bomo preverili elektronsko seveda. Prosim, da ohranite mirno. Kri bomo preverili. Začetek glasovanja. Ljubati klub. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Zdaj pa gospa Metzola. Poimensko glasovanje. Zavrnitev predloga komisije. Začetek glasovanja. Konc glasovanja. Zavrnjeno. Zdaj pa predlog spremenja 512. Poimensko glasovanje. Začetek glasovanja. Konc glasovanja. sprejet. Potem pa še 513, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Torej zaključena je prva obravnava na Evropskem parlamentu. Zdaj pa poročilo Juan Fernando López Aguilar, če sem prav razumela, želi besedo, izvolite. Madam president and... Gospa predsednica, samo minutko mi dajte na voljo. To je zadnje glasovanje glede pomembnega evropskega zakonodajnega akta, vizumskega zakonika. In ob tej priložnosti mislim, da je posamo običajno, da izrazim hvaležnost vsem poslancem in poslankam za dobro konstruktivno sodelovanje v številnih letih. Že kar nekaj časa se ukvarjamo s tem, da se vem, štiri leta intenzivno delamo na tem. Zahvaljujem se tudi poročevalcem Senci in podporu Libe, ki je delal na tem. Zahvaljujem se tudi Klodu Morajšu, predsedniku odbora Libe. Glede na to, da je to tudi zadnje plenarno zasedanje v tem parlamentarnem sklicu, mislim, da lahko tudi javno povdarim, v kakšno čast mi je bilo služiti evropskim državljanom v tem parlamentu. To je edina demokratično vzpostavljena institucija na evropski ravni. To priložnost bi izkoristil tudi zato, da vsem zaželim veliko uspeha in sreče. V veliko čast mi je bilo sodelovati z vsemi vami v zadnjih petih letih. Najlepša hvala, spoštovane kolegice in kolegi. Hvala, gospod Lopez Aguilar. Torej, poemensko glasovanje, začetek glasovanja. Konec glasovanja. Poročilo je sprejeto. S tem je zaključena prva obravnava. Zdaj pa poročilo se Rao Santuš, še enkrat poemensko glasovanje, začetek glasovanja glede amantmaja 82. Ljubati klub. Konec glasovanja. sprejeto, prva obravnava je zaključena. Zdaj pa poročilo gospoda Aradeva, pojemensko glasovanje glede predloga spremembe 73, začetek glasovanja. Konc glasovanja. Sprejet. Zdaj pa predlog spremembe 74, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Pa še 75, za, proti, vzdržani, sprejet. Prva obravnava na Evropskem parlamentu je prav tako zaključena. Zdaj v poročilu gospe Rede glasujemo o predlogu spremembe 189D za proti vzdržani zavrnjen, potem pa 190D za proti vzdržani zavrnjen, 191 za proti vzdržani zavrnjen, poimensko glasovanje glede celotnega predloga komisije, začetek glasovanja. Konec glasovanja. Sprejeto. Prva obravnava je zaključena. Zdaj pa poročilo gospe Virkonen, potem gospoda Mreskoja in pa gospoda Teličke. Predlog spremembe 108 za proti vzdržani. Ni čisto jasno, bomo še enkrat preverili začetek glasovanja. Le bateklo. Konec glasovanja. Sprejeto. Poimensko glasovanje glede predloga komisije. Začetek glasovanja. Konec glasovanja. Sprejeto. Prva obravnava na Evropskem parlamentu je s tem zaključena. Zaključili pa bomo še s poročilom gospoda Deltona. Kar nekaj predlogov spremembe pristojnega odbora v sklopu. Najprej kdo je za, proti vzdržani, sprejeto, potem pa 19 za proti vzdržani, sprejeto, pojemnisko glasovanje glede 31 za, želite, da preverimo predlog spremembe 19, dobro, bomo preverili, predlog spremembe 19, začetek glasovanja, konec glasovanja, sprejeto, sprejeto, Pomensko glasovanje pri 31. začetek glasovanja, konc glasovanja, sprejet, 35. pomensko glasovanje, začetek glasovanja, konc glasovanja, sprejet, 37. kdo je za, proti, vzdržanje, sprejet poemensko glasovanje pri 57. predlogu spremembe, začetek glasovanja, konec glasovanja, sprejet. Zdaj pa 59 za, proti, vzdržani. Bomo preverili. Glasujemo. 59, začetek glasovanja. V teklu. Konec glasovanja. Sprejet. 60 za, proti, vzdržani. Vzdržani. Sprejet. 63. Poemensko glasovanje. Začetek glasovanja. Konec glasovanja. Sprejet. 67. Začetek glasovanja. Konec glasovanja. Sprejet. 82. Začetek glasovanja. Konec glasovanja. Sprejet. 87, kdo je za? Proti. Vzdržani. Bomo preverili. Glasujemo torej o predlogu spremembe 87. Konec glasovanja. Sprejet. 89, kdo je za? Proti vzdržani, sprejet. 90, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 105, za, proti, vzdržani, sprejet. 112, za, proti, vzdržani, sprejet. 114, za, proti, vzdržani, sprejet. 115, za, proti, vzdržani, sprejet. 119, za, proti, vzdržani, sprejet. 120 za, proti, vzdržani, sprejet. 124 za, proti, vzdržani, sprejet. 125 za, proti, vzdržani, sprejet. 126 za, proti, vzdržani, sprejet. 127 za, proti, vzdržani, sprejet. 134 za, proti, vzdržani, sprejet. 145 za, proti, vzdržani, sprejet. Sprejet 148 za, proti vzdržanje. Sprejet. Zdaj pa poemensko glasovanje glede 163 začetek glasovanja. Konec glasovanja. Zavrnjen. Zdaj pa 52, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 66 za, proti, vzdržani, sprejet. 160, oziroma 66, bomo preverili še enkrat začetek glasovanja. Konec glasovanja. Sprejet. Zdaj pa 160, poemensko glasovanje, začetek glasovanja. Non, le, le 66. Se pravi, 66. predlog spremembe smo izglasovali, torej nadaljujemo z predlogom spremembe 160. Poimensko glasovanje še vedno traja. V teklu. Konec glasovanja. Zavrnjen. Zdaj pa 157. Začetek glasovanja. Konec glasovanja. Zavrnjen. 164, začetek glasovanja, konec glasovanja, zavrnjen, 69, kdo je za, proti, vdržani, sprejet, 81, za, proti, vzdržani, bomo preverili glasujemo glede predloga spremembe enainosemdeset konec glasovanja sprejeto naslednji je brezpredmetni torej nadaljujemo za triinosemdeset d poimensko glasovanje konec glasovanja sprejet torej nadaljujemo z 95 kdo je za, proti, oziroma 85 vzdržani. Imamo dvom, bomo preverili. Torej, predlog spremembe 85. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Prosim, da dvignite roko. Nadaljujemo z 86, D 175 je brezpredmeten. Kdo je za? proti, vzdržani. Nekoliko premalo, roke bilo dvigenih, bomo preverili. Torej, 86D, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Zdaj pa predlog spremembe 88, drugi so brez predmeti, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeti. Zdaj pa 165D, poimensko glasovanje, začetek glasovanja. Konec glasovanja. Zavrnjen. Potem pa 141, kdo je za, proti, vzdržani spred. Zdaj pa poimensko glasovanje glede 161, začetek glasovanja. Konec glasovanja. Zavrnjen. 162, začetek glasovanja, poimensko glasovanje. Konec glasovanja. Spred. Zdaj pa poimensko glasovanje glede predloga spremembe 158, začetek glasovanja. Konec glasovanja. Zavrnjen. Torej bomo glasovali o 16. Kdo je za? Proti? Zdržani spred. Zdaj pa še 156 poimensko glasovanje, začetek glasovanja. Konec glasovanja. Zavrnjen. Zdaj pa predlog spremembe 18D. Kdo je za? Proti? Zdržani spred vzdržani. Bomo preverili seveda, torej 18D, začete glasovanja. Konec glasovanja. Spred. Zdaj pa 108 in 159 pojmensko glasovanje, začete glasovanja. Konec glasovanja. zavrnjen. Zdaj pa še 34, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Zdaj pa še pojmensko glasovanje glede predloga komisije. Začetek glasovanja, konec glasovanja. Prosim, da ne umaknete svoje glasovanje. Kartec no sprejeto, s tem je zaključen.